o spremembah eh, delegacije za odnose z državami Merkosurja. Ali imamo glede tega kakšno pripombo? Ne, potem je, so te spremembe. spremembe